lepo, kolegice in kolegi. Začenjamo zdaj z naslednjo točko. In sicer ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Kolega Scott in kolega Agnew želite besedo. Gospod Agnew. Hvala lepa. V imenu skupine EFD predlagam, da preložimo glasovanje. Zakonodajo moramo sprejemati prehitro, na to temo že obstaja zakonodaja in se preprosto ne izvaja tako, kot je treba. Hvala. Mogoče pa naj še raz povtoriš svoj vnjosek? Lahko prosim ponovite predlog. Yes, German, quite happy. Seveda, gospod predsedujoči, z veseljem. Skupina EFD predlaga, da preložimo to glasovanje, zato ker moramo zakonodajo sprejemati prehitro, poleg tega pa zakonodaja na to temo že obstaja, ampak se ne izvaja pravilno. Hvala. Se v Dobro, razumem torej, da moramo glasovati o vašem predlogu prosim glasujemo. Kdo je za preložitev glasovanja na kasnejši datum? Torej gre za predlog o preložitvi glasovanja, o odložitvi. Torej predlagate preložitev glasovanja na kasnejši datum. Je tako? Yes, we postponed the Tak, kto jest za tym, żebyśmy... Torej, še enkrat, kdo je za to, da danes ne glasujemo o tem poročilu? Glasujemo, prosim. Elektronsko. Glasujte, prosim. Glasujemo o preložitvi današnjega glasovanja. Glasujte, prosim. Kdo je za? Kdo je za odloženje?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 To pomeni, da bomo kar pristopili k glasovanju. Torej, zdaj glasujemo o predlogu o komisije o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Prejeli smo skupno 340 amandmajev. Grško predsedstvo je prosilo, da poskusimo doseči dogovor v prvi obravnavi, bomo po tem glasovanju glasovali tudi o sklepu o začetku pogajanj s svetom z namenom dosege dogovora v prvi obravnavi. Seveda v dogovoru z poročevalci in poročevalci v Semci. Če pogajanja ne bodo privedla do dogovora s svetom, bomo na plenarnem zasedanju glasovali o danes obravnavanem poročilu, kar bo predstavljalo tudi našo prvo obravnavo v tem postopku. Torej, prehajamo na glasovanje. Gospa poročevalka, želite besedo? No. Nije, nije. Ne, dobro. Potem pa gremo kar na glasovanje. kompromis ena. La enmienda 107, 11 y 106. Ali naj ne bi prej glasovali o 107, 11 in 106. Kaljente in predlog poročevalca in gospe Nebeš. E, punkt sto szósty e, pani e, Pat... sto sześć gospod Patrav Neves je bil umaknjen, o ostali bomo glasovali kasneje, tako da kar prehajamo na kompromis ena, kdo je za. Glasujemo elektronsko, prosim pa mikrofon za predsedujočega. Glasujemo o kompromisu ena, elektronsko, prosim. Zamekam go, za... Anže. One EPP, e, e uh, too many. En ELS preveč. Ja, gospa poročevalka se je, je poskrbela za to, da imamo veliko španskih kolegov tu. Torej, še enkrat ponavljamo glasovanje. Kompromis ena. Glasujte, prosim. Odpiram glasovanje nad kompromisem prvim, to je za. Odpiram glasovanje. Pan poseb Grzybnik głosuje? Nie, to... Okej. Okay.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 145. Jar, des, jegle. 145, kdo je za? Hvala, proti? Zavrnjeno mislim, ampak preverimo. Glasujte, prosim. No, no, no. Odšelam glasovanje, zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Hvala lepa. Sprejeto. 146 za. Proti. Preverimo elektronsko. Preverimo elektronsko 146. Konec glasovanja. Sprejeto. 147. Kdo je za? 147. Hvala. Proti? Sprejeto. 148. Za. Hvala. Proti? Sprejeto. 149. Za. Proti? Sprejeto. 150. Za? Proti? Zavrnjeno. 151. Za? Proti? Zdržani. Sprejeto. 152. Za? Proti? brezpredmeten, torej 156. 153 za, proti. 153 za, 153 proti. Sprejeta. 154 za, proti. Sprejeta. 155. 155. Hvala. Proti. Sprejeto. 156. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujmo, prosim. Glasujmo. konec glasovanja. Prehajamo na prehajamo na kompromis 4. Kompromis 4. Konec glasovanja. Amendment 221. 221, kdo je za? Proti? Zavrneno. Škoda. 223. Dve, dve, sedem. Dve, dve, sedem za, proti, sprejeta. Amandma 26 za, proti, osemindvajset za, proti, zavrnjeno dvesto devetindvajset za, Hvala, proti. Sprejeto. 27 za, 227 proti. Sprejeto. 231 231 za. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 229. Za? 29 se zdaj popravlja predsedujoči. Proti? Sprejeto. 232. Za? Proti? Sprejeto. 235. 235 proti. Sprejeto. 32 proti. Sprejeto. 237 po delih. Prvi del za proti. Preverjamo, prosim, 237. prvi del. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvesto sedemintrideset drugi del. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Triintrideset za, proti? Hvala. Dvesto osemintrideset, Dontan za, proti? Sprejeto. 240, 240. Proti, zavrnjeno. Kompromis 7. Kompromis 7 za.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

kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. kompromis šest. Glasujemo. Kompromis šest. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej. 319 za proti. Sprejeto. Preverimo. 319. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Dobro, prehajamo na tristo enaindvajset. Tristo enaindvajset, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Tristo dvaindvajset. Dobro, preverjamo. Tristo enaindvajset na prošnjo kolega Agnjuja.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 proti. Sprejeto. 325 za. Proti. Zavrnjeno. Tristo, ne, 45, 45, za, proti, sprejeto. 329 za, proti, sprejeto. 46 in 330 za, hvala, proti, sprejeto. 331 za, proti, preverimo. 331. Konec glasovanja. Sprejeto. 332. 332. Za, proti. Preverimo. 332.

proti sprejeta. Tako, zdaj prehajamo na vodne izjave. Najprej amandma ena poročevalca, poročevalce za Poro, amandma poročevalke, amandma ena za proti. Preverimo. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajpetdeset za. Hvala, proti. sprejeto. 52 za. Proti. Preverimo. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54. 54, prosim. Glasujte. 54. Hvala, proti. Sprejeto. 55. 55. Za, proti. Sprejeto. Potem 61. 61. Za. Proti? Sprejeto. Ampak preverimo vendarle. Glasujte, prosim. 61 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62. 62 za. Proti? Zabrnjeno. Amandma 5. To je amandma enak 77. Za. Amandma 5. Amandma 5 za. Hvala. Proti? Preverimo. Amandma 5. Glesujte. Glesujte konec glasovanja. Sprejeto. Sedeminsedemdeset. Naslednji manjma, manjma sedeminsedemdeset. Za. Hvala. Proti. Zavrnjeno. 83. Za. Proti. Zavrnjeno. 84. Za. Gospa Juzo, hvala. Proti. Sprejeta. Sedeminosemdeset, Marinesko. Za? Hvala, proti? Sprejeto. Oseminosemdeset. Oseminosemdeset. Za? Proti? Sprejeto. Devetdeset, ajuzo. Za? Hvala, proti. Sprejeto. Enaindevetdeset za. Proti. Sprejeto. Amandma deset za proti. Sprejeto. In še končno glasovanje z izglasovanimi amantmaji. Poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Odpiram glasovanje. Dziękuję. Dziękuję za. Hvala. Konec glasovanja. Glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujte, prosim. Pozicijo rezolucij, nad projektem rezolucij legislacijnih.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 sprejeto. Torej še glasovanje o sestavi pogajalske ekipe. Glasujte, prosim. Glasujemo o sestavi pogajalske ekipe, o katerem sem uh, govoril prej. Za, proti, ne. Glasujemo, glasujemo elektronsko, se upravičujem. Konec glasovanja sprejeto. Hvala lepa, s tem smo zaključili glasovanje o tej točki. Mamy jeszcze e, dwa głosowania. Motion for resolution and the budget. Przechodzimy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 gre za sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma. Na zasedanju koordinatorjev 11. februarja smo sprejeli odločitev o sprejemu mnenja v obliki pisma v skladu z 120. členom poslovnika naj bi to pismo predsednik Evropskega parlamenta predložil komisiji. V skladu z internimi predpisi mora takšno mnenje sprejeti pristojni odbor in eh, to vključiti tudi v pismo predsednikov parlamenta, v katerem predsednika pozivamo k posredovanju pisma naprej ustreznim institucijam. S ciljem eh, pospešitve postopka je sekretariat pripravil osnutek pisma, eh, upoštevajoč tudi pripombe političnih skupin na podlagi posvetovanja s koordinatorji rok za vložitev pripomp je bil 26. februarja. Dokončni osnutek je bil sklajen na ravni koordinatorjev in eh, o tem osnutku bomo zdaj tudi glasovali. Kdo je torej za sprejetje tega osnutka mnenja? Glasujemo z dvigom rok. Kdo je za v skladu s postopkom, ki sem ga predstavil? A ja, spominjajo me, da moramo glasovati elektronsko. Glasujemo torej. Odpiram glasovanje. Hvala lepa, konec glasovanja. Torej, potrjeno to mnenje v obliki pisma bomo posredovali predsedniku parlamenta. Naslednja točka, točka deset, izmenjava mnen s poročevalcem odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja o proračunu za leto 2015. To je gospod Nikolesko. Po zaključku tega pa bomo še sprejeli pismo o prednostih nalogah. To letni postopek bo nekoliko drugačen od preteklih let, glede na prihajajoče volitve v Evropski parlament. Ugotovljeno je bilo, da posebne komisije ne bodo opredelile svojih stališč do proračuna, ampak najkasneje do polovice aprila bodo odbori poslali svoje mnenja splošnemu poročevalcu, v katerem bodo opredeljene prednostne naloge. To pismo v imenu našega odbora pripravlja gospod Nikolesku kot eh, odgovorna oseba našega odbora s tem v zvezi. Osnutek pisma gospoda Nikoleskoja, ki zadeva prioritete našega odbora, je bil poslan koordinatorjem 26. februarja s prošnjo za pripravo pripomp. Potem smo ta osnutek posredovali vsem članom odbora z namenom današnjega glasovanja, no to pismo pa je rezultat tega neformalnega posvetovanja na ravni koordinatorjev. Po današnjem glasovanju bomo glasovali o tem pismu, ki ga bomo potem posredovali naprej generalnemu poročevalcu. Osnutek proračuna za 2015 je tudi priložen v dokumentih, v gradivu. Preden prejdemo na glasovanje, pa bi besedo predal pristojni osebi za pripravo pisma o prednostih nalogah odbora za kmetijstvo, gospodu Nikoleskoju. Izvolite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele mai importante lucruri ați... Uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najpomembnejše elemente ste predstavili že vi, zato mislim, da ni neke potrebe potem, da bi vam kratil čas. Gre samo za pismo, zato nismo uspeli vključiti vseh elementov, ki smo si jih želeli vključiti, podariti pa želim dvoje. Prvič, leto 2015 je prvo leto, celotno leto izvajanja reforme SKP in to pomeni, da bo treba dodeliti ustrezna sredstva za vse vidike reforme, kar vključuje tudi ukrepe na področju okolja. Naslednji zelo pomemben element so finančna sredstva za krize v letu 2015. Če eh, ta sredstva niso bila porabljena, eh, bi morala biti porabljena za kmetijske subvencije v naslednjem letu. Kakor ste dejali, gospod eh, predsedajoči, pismo so kolegice in kolegi že dobili, poslali so svoje pripombe, vse eno pa bom z veseljem prisluhnil sem, če ima kdo še kaj za dodati. Hvala. Razumije, že ni vize uvak, to do... Dobro, pripomb vidim, da ni, kar je dobro, ker že zamujamo. Tako da hvala lepa poročevalcu za te dodatne informacije. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo, prosim, o vsebini tega pisma. Kdo je za? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Hvala lepa. Odbor je torej potrdil to pismo. Predsednik odbora bo posredoval to pismo naprej generalnemu poročevalcu. Hvala lepa, gospodine Kolesko. S tem smo zaključili s točko 10 in prehajamo na naslednjo zadnjo točko. Pol ure zamujamo in sicer gre za predstavitev Mednarodnega leta družinskih kmetij 2014 vloga Evropske unije. To je zelo pomembna tematika za naš evropski kmetijski model. Tako, zdaj torej prehajamo na bolj vsebinski del našega dela. Predlagam petminutni odmor, da se lahko pripravimo na sprejem gostov. Torej, petminutni odmor.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 mednarodno leto družinskih kmetij, vloga Evropske unije. Kot veste, imamo trenutno pobudo OZN, FAO o mednarodnem letu družinskih kmetij. Odbor Agri se je odločil, da se priključi tej pomembni pobudi z organizacijo današnje konference, tekom katere bomo prisluhnili več govornikom, torej strokovnjakom in eh, znanstvenikom z področja razvoja kmetij. Prav tako bomo slišali perspektivo kmetov, prav tako bomo slišali mm, mnenje FAO. Mednarodno kmetijstvo pomeni, eh, medna, <laughs> mednarodno leto prišle kmetijstva govori ne le o tem, da se na kmetijah odvija delo v družini, Eh, temveč gre za najbolj razširjen model kmetijstva v svetu. To je prav tako najbolj pogosto zastopen model kmetijstva v EU, ki ga označuje velika mera razlik med državami članicami, kar tudi zelo dobro vemo iz našega dela v okviru odborov, prav tako pa iz našega poslanskega dela. Dejstvo je, da družinske kmetije bistveno postorijo več za ohranjanje delovnih mest, za ohranjanje naravnega okolja in za zagotavljanje raznolike hrane vsem prebivalcem gre za zelo pomembno naloga, nalogo priprave varne in eh, zdrave hrane. Besedo bom eh, v razpravi dal tudi članom odbora, če bo časa dovolj, pa tudi drugim udeležencem. Na današnjem zasedanju bomo imeli priložnost prisluhniti trem mm, znanstvenikom, profesor Davidovi iz Univerze v Kentu, ki je že bila gostja našega odbora večkrat, če se prav spomnim. Lep pozdrav. Potem eh, dr. Tia Hennessy iz eh, Reskovalnega centra za podeželsko gospodarstvo na Irskem in pa dr. Elke Plas, ki je aktivna na Univerzi v Göttingenu, ampak je tudi sama aktivna na področju kmetijstva. Torej, preden dam besedo našim trem eh, gostjam, pa bi besedo dal še gospodje Villareal, ki je direktorica za hrano in kmetijstvo, direktorica eh, v FAO, ki je tudi odgovorna za mednarodno leto družinskih kmetij. Med nami pozdravljam tudi predstavnike komisije. Imeli smo kar težke tematike do sedaj delegirani akti razna glasovanja, zdaj pa mislim, da se lahko lotimo te razprave o družinskih kmetijah in besedo predajam gospej direktorici FAO. Gospod Vigerali, izvolite. Good morning to all. Dobro jutro. Pozdravljeni. Zelo lepo je, da sem lahko danes z vami v imenu organizacije FAO. To je zelo pomembno vprašanje tudi na mednarodni ravni. Zato pričakujem, da bomo imeli res zanimivo razpravo, eh, v okviru katere bomo lahko dosegli nekaj napredka. Danes dopoledan želim govoriti o določenih vprašanjih v zvezi z družinskimi kmetijami, z letom družinskih kmetij in tako naprej. Govorila bom tudi o vlogi Evropske unije pri tem Na to pa bom podala svoje sklepne besede. Pri družinskih kmetijah moramo vedeti, da obstaja zelo velike razlike med eh, področji na svetu, med regijami in tudi med posameznimi državami. Pri družinskih kmetijah govorimo o različnih velikostih, imamo velike kmetije, majhne kmetije in to vam bom danes predstavila. Velika raznolikost obstaja tudi v zvezi s tem, do kakšnih naravnih, finančnih in drugih virov in sredstev imajo dostop. Po eni strani imamo zelo bogante družinske kmetije, po drugi strani pa tudi zelo revne družinske kmetije, včasih tudi družinske kmetije, ki komaj preživijo. Ampak nekaj je jasno. Če so družinske kmetije eh, upravičene do pomoči in če to pomoč tudi dobijo, lahko izboljšajo svojo produktivnost, lahko postanejo uspešnejše, vendar Če naj ta cilj dosežejo, potem morajo biti deležne ustrezne podpore in to bomo predstavljali danes. Za družinske kmetije je pomembno naslednje. Družinska kmetija ni samo en način proizvodnje in kmetovanja. Ne, to je način življenja in to je postalo jasno v okviru vseh regionalnih dialogov in um, razprav, ki smo jih imeli z različnimi deležniki do sedaj kaj je družinska kmetija. Zelo težko je opredeliti družinsko kmetijo zaradi te raznolikosti, ki sem jo pravkar omenila. Pri družinskih kmetijah je skupnega nekaj in sicer večinoma se zanašajo na delo, ki ga zagotavljajo družinski člani, ampak ne vedno, včasih delajo tudi zunani sodelavci, obstajajo razprave o tem, koliko zunanjih sodelavcev lahko ima družinska kmetija in tako naprej, ampak v veliki meri delo opravljajo družinski člani. To je tisto, kar je skupno vsem družinskim kmetijem v okviru definicije. Ampak tudi pri tem obstajajo velike razlike. So to velike kmetije, majhne kmetije, ampak eh, ne gre samo za kmetovanje. V letu družinskih kmetij želimo opozoriti tudi na druge, naprimer na ribiče, priobalne ribiče in na tiste, ki upravljajo z gozdovi. Tudi oni se zanašajo na svoje družine, zato da proizvajajo. Ko govorimo o družinskih kmetijah, eh, moramo upoštevati različne razse. Eh, gospodarski vidiki kmetijskega pridelovanja so zelo pomembni, ampak tudi družbene značilnosti, kulturne značilnosti prispevajo k temu, da družinske kmetije ločujejo od drugih oblik proizvodnje. Zelo pogosto se upošteva ali izpostavlja vprašanje solidarnosti med družinskimi člani. Jasno je, da pri bolj industrializiranih oblikah proizvodnje te solidarnosti ni. Ker so družinske kmetije v lasti družin, obstaja interes za to, da bi znanje posredovali naslednjim generacijam. To pomeni, da želijo družine upravljati z naravnimi viri vzdržno in trajnostno, kajti jasno jim je, da mora kmetija preživeti tudi za naslednje generacije. Definicija okoljske trajnosti in vzdržnosti vključuje tudi to, kakšen svet bomo postili zanamcem. In to je vključeno v pojem družinske kmetije. Pri industrializiranih oblikah eh, kmetovanja pogosto vidimo, da te kmetije delujejo kot da prihodnost eh, ni pomembna. Preprosto želijo iz eh, naravnih virov iztisniti čim več, ne glede na to, kaj bodo od tega imeli otroci in unuki. Z kulturnega vidika Je prav tako mogoče povedati, da so družine zelo raznolike. Ne gre samo za jedrno družino žene, moža in otrok. Ne, posod po svetu se definicije družin razlikujejo. Imamo razširjene družine, ki vključujejo več generacij, naprimer stare starše, strica, teta in tako naprej. In v nekaterih delih sveta obstajajo poligamne oblike, torej en mož in več žena. In tudi to so družine, ki se ukvarjajo z družinskim kmetovanjem. Tudi z kulturnega vidika torej se zagotavlja določen element raznovrstnosti. Kaj proizvajajo družinske kmetije? Danes je jasno, da družinske kmetije ne predstavljajo samo večino kmetij po svetu. Ne. Predstavljajo tudi velik delež proizvodnje na nekaterih zelo pomembnih področjih, naprimer riž. 94 odstotkov riža po svetu proizvedajo družinske kmetije. Kava pa tudi bombaž. Tudi banane. Družinske Kmetije so tudi velik delodajalec. Velik delodajalec po vsem svetu. Družinska kmetija je torej zelo pomemben delodajalec po vsem svetu. Družinske kmetije, kako sem dejala, se po velikosti zelo razlikujejo. V določenem kontekstu, ko govorimo o družinskih kmetijah, ljudje samodejno pomislijo na manjše kmetije. In manjše kmetije zahtevajo poseben pristop in posebne politike, kajti običajno majhne kmetije morajo premagati največ težav za to, da preživijo. Zastaviti si morajo res dober model za to, da bi tudi otroci lahko preživeli. Če si ogledate ta graf, boste videli, da svetlo modra zelo prevladuje. To so kmetije, ki so manjše od enega hektarja. To so kmetije, ki prevladujejo na številnih delih sveta. V veliko državah boste videli, da je večina kmetij majhnih kmetij, torej manj kot en hektar temnejša barva je manj kot 2 hektarja. Prvi stebriček na vaši levi oziroma drugi stebriček je Kitajska, potem Indija. In vidite lahko, da je v Indiji na kitajskem velika večina kmetij manjših od enega hektarja. Običajno so v družinski lasti in če vključite še kmetije od enega do dveh hektarjev, potem pridete do absolutne večine. No, v Južni Ameriki, to je predzadnji stebriček, to ne drži. Tam je velikost kmetij različna. To pomeni, da je v veliko regijah po svetu družinsko kmetovanje zelo razrobljeno. Da bi dobili ekonomijo obsega, moramo torej zagotoviti ustrezno podporo, zato da bodo te kmetije izpolnile svoj produktivni potencial, kajti drugače družina težko preživi na kmetiji, ki je manjša od enega hektarja. Takšna kmetija težko pridela celo zase, kaj šele, da bi potem proizvajali za druge. Večina kmetij v revnih delih sveta ne doseže ravni za preživetje. 69 odstotkov majhnih kmetij dejansko neto kupuje hrano. Kupijo več hrane, kot je proizvedejo, torej so pod eh, ravnjo samo preskrbe. To je prav gotovo nekaj, kar bi politiki morali upoštevati. Dan danes bomo obravnavali različne ovire, s katerimi se soočajo družinske kmetije. Ne bom se spuščala se v podrobnosti, o tem bomo govorili. Eh, cel dan, želim pa povdariti le nekatere, naprimer dostop do naravnih virov, dostop do trgov, znanje in informacij ter tehnologija. Inovacije so zelo pomembne za to, da bi družinske kmetije lahko bile uspešne in da bi lahko preživele. In še nekaj, dostop do procesov javne udeležbe. Pri tako veliki stopni razdrobljenosti je zelo težko slišati, kaj imajo mali kmetje zapovedati. zagotoviti. Moramo, da bomo organizacije kmetov podpirali tako, da bodo te organizacije res lahko lajšale dostop do naravnih virov, trgov, da bodo gradile na človeškem kapitalu in seveda imele tudi določen politični kapital. To je zelo pomembno. Zakaj? Če kmetom damo možnost, da sodelujejo v političnih procesih, bodo politike preprosto boljše, bolj učinkovite. Pri nobeni kmetijski politiki ne bomo dosegli napredka, če ne bo sodelovala tista večina, kateri je ta politika namenjena. Ampak zato so potrebne organizacije. Zato je zelo pomembno politično področje naslednje. Ugotoviti moramo, kaj je nujno zagotoviti za to, da bodo organizacije kmetov in druge organizacije lahko stopile skupaj se sploh oblikovale. Presenečeni boste, ampak v določenih državah obstajajo zakoni, ki ovirajo oblikovanje združen. Zagotoviti moramo, da bodo ta združenja potem močnejša, gre za razvoj zmogljivosti in tudi nekatera druga urodja, ki jih lahko uporabimo. Prav tako pa si želimo, da bi te organizacije bile uspešne in da bi res sodelovale in bile udeležene pri političnih procesih, ki na nje vplivajo po eni strani moramo torej zagotoviti socialni in politični kapital s pomočjo združen, po drugi strani pa moramo zagotoviti močno institucionalno podporo in uh, zato potrebujemo politično zavezo vlad. Prav tako pa mora biti politično okolje prijazno do teh organizacij. Sedaj pa vloga organizacije FAO v mednarodnem letu družinskih kmetij. FAO, kot eh, vsaka organizacija v okviru Združenih narodov, mora zagotoviti neutralni forum za dialog. In ta neutralni forum za dialog vključuje različne deležnike, deležnike naravne držav in tudi iz nedržavnega sektorja. Takšni dialogi so zaenkrat eh, zelo plodni. Želimo si, da bi ugotovili, kakšno znanje obstaja, kakšne kmetije obstajajo, kaj deluje, kakšna politika deluje, kaj ne deluje, kakšne so izkušnje v posameznih državah, v posameznih regijah, kakšno institucionalno podporo potrebujemo. Vse to je zelo pomemben vidik upravljanja znanja in to nam bo pomagalo v tem letu in tudi v prihodnjih letih, zato da bomo zagotovili ustrezna politična okolje, zato da bodo družinske kmetije lahko uspešne. Izvedena je bila pomembna reforma organizacije FAO. Najprej smo izvedli zonanje oceno, potem pa smo preučili možnosti, kaj je dejansko treba reformirati v okviru FAO proces je trajal nekaj let, sedaj smo popolnoma reformirani, smo zelo ciljno usmerjeni in eh, vključujemo zelo malo birokracije. Pet prednostnih nalog imamo in med vsemi prednostnimi nalogami je družinska kmetija zelo pomembno prednostno področje kaj si želimo v koncu letošnjega leta, ki je namenjeno družinskim kmetijam. Ne želimo si le, da bi različni deležniki vedeli, da ta tema je pomembna, želimo pa si, da bi deležniki skozi vse leto veliko ulagali v to, da bi krepili znanje, da bi razširali znanje in da bi imeli dobro in močno politično okolje, s katerim bomo poskrbeli, da bodo družinski kmetje lahko uspešni tudi v prihodnosti. Preučujemo torej izkušnje drugot po svetu, vse to si beležimo in dokumenti so mm, na voljo pri nas. Skozi vse leto pa bomo poskušali poskrbeti, da bodo različni deležniki poznali naše delo, po drugi strani pa, da bodo imeli ustrezna urodja za to, da bodo družinske kmetije lahko deležne ustrezne podpore. do sedaj smo v, mednarod, v okviru mednarodnega leta družinskih kmetij izvajali pripravljalne faze, nekaj nas še jih čaka, ampak gre za regionalne dialoge, ki bodo zagotovili, da bodo tudi deležniki na regionalni ravni lahko prišli do besede. Trenutno oziroma naslednji mesec bomo imeli še eno pripravljalno fazo, pripravljalni. Dialog FAO izvaja regionalne konference vsaki dve leti in v okviru teh regionalnih konferenc opredelimo prednostna področja dela za prihodnji dve leti. Govorimo torej o družinskih kmetijah na teh regionalnih konferencah in o tem bomo govorili kot o vprašanju, ki bi ga države lahko vključile med prednostne naloge v prihodnih letih. Preučujemo tudi vprašanja znanja in vednosti družinske kmetije, eh, obravnavamo tudi v zelo tehničnih publikacijah. Temu pa smo namenili tudi nekaj dogodkov, v katerih bodo združeni politiki in tudi predstavniki civilne družbe naprimer mednarodna konferenca o prehrani. 22 let je minilo od prve, sedaj nas čaka druga konferenca na to temo. To bo zelo pomembna priložnost za to, da države poskrbijo, da bodo družinske kmetije lahko pokazale, kaj prispevajo k prehrani in oskrbi s hrano za ljudi. Ob koncu leta si želimo, da bi še naprej lahko zagotavljali tehnično podporo na ravni držav. Zato, da bi to okolje prijazno družinskim kmetijam spodbujali še naprej. Prav tako pa želimo pripraviti dialog, ki bo vključeval več deležnikov. To bo koordinirala organizacija FAO, še naprej pa bomo v stiku z različnimi deležniki kmetje lahko prispevajo k razpravam na področju politik, naprimer v zvezi z eh, kmetijstvom in družinskimi kmetijami nasploh. V teh političnih dialogih smo opredelili nekaj področji, ki so se nam zdela kot prednostna področja, ki bi jih bilo treba vključiti v naše politike. Gre za mehanizme financiranja. Ugotovili smo, da to v različnih regijah predstavlja zelo velik problem. To pomeni, da morajo družinske kmetije imeti boljši dostop do financ in do finančnih storitev, zato da bi lahko bile uspešne. Naložbe morajo biti zagotovljene, zato da se zagotovi socialni in fizični kapital, naprimer tudi infrastruktura dostop do zemljišč je vprašanje, o katerem se je prav tako veliko govorilo. Zagotoviti je treba dodano vrednost izdelkov, prav tako mm, je treba zagotoviti dostop do verik, mednarodnih verik in prav tako je treba zagotoviti ustrezne raziskave, ki bodo prilagojene potrebam družinskih kmetij, okrepiti je treba vlogo mladih in žensk in okrepiti moramo zmogljivosti in vlogo organizacij proizvajalcev, zadrug in drugih oblik sodelovanja. V okviru regionalnih dialogov želim eh, sedaj spregovoriti o regionalnem dialogu za Evropo in Srednjo Azijo. Najbolj sporna točka je bila definicija družinske kmetije, kako sem dejala, to vprašanje ni zelo enostavno, veliko je elementov, ki jih je treba uravnavati. Uh, govorili smo o tem, kako bi zastavili politično okolje, ki je prijazno do kmetij, govorili smo o dostopu do kreditov, do virov, do naravnih virov, govorili smo tudi o trgih in o organizacijah proizvajalcev, govorili smo o vprašanjih spolo in o ženskah na podeželju. Govorili pa smo tudi o mladih. Mladi predstavljajo zelo velik problem, kaj te gre za načrtovanje in dedovanje. In uh, upoštevati moramo, da je v Evropi samo 6 odstotkov kmetov mlajših od 35 let. Na kmetijah obstaja zelo velika stopnja izseljevanja, kmetije zapuščajo mladi, zato ker se selijo v mesta. Ko se to zgodi, ko pride do tako velikega izseljevanja, se starostna struktura kmetij podre in to predstavlja dodatne probleme. Samo 6 odstotkov kmetov torej je mlajših od 35 let. Slišali smo, da je družinska kmetija najpogostejša oblika kmetovanja v Evropi. 97 odstotkov od 12 milijonov kmetij je družinskih kmetij. To pomeni, da so te kmetije zelo eh, raznolike v smislu velikosti, v smislu dejavnosti, ki jih izvajo in tako naprej. Zato ne moremo zagotoviti samo enega modela za podporo kmetij. Ne, podpora kmetij mora biti odvisna od tega, za kakšno kmetijo gre. Vprašanje, ki ga želimo v tem letu družinskih kmetij še posebej podariti, je naslednje. Živinske kmetije lahko prispevajo k rešitvi problema lakote po svetu. Do sedaj se je veliko govorilo o tem, kakšna je prihodnost družinskih kmetij, ali bodo družinske kmetije izginile, ali jih bodo prevzeli industrijski modeli proizvajanja, torej agroindustrija. In eh, rečem lahko, da je še do pred nekaj let veljalo takšno razmišljanje. Zakaj sploh govorimo o teh malih kmetijah, tako ali tako jih bodo prevzele velike, ljudje se bodo ocelili v mesta in si poiskali drugo delo. Danes pa vemo, da male kmetije niso del problema za varno skrbo s hrano, ampak so del rešitve. Zagotoviti pa moramo seveda ustrezni podporni okvir. Evropska unija zelo aktivno sodeluje pri letu družinskih kmetij. Pripravili so več visoko kakovostnih izdelkov, tega le ste morda že videli. Več mesecev je trajalo elektronsko posvetovanje, ki se je končalo tukaj v Bruslju 29. novembra, govorili smo o družinskih kmetijah, dialog za bolj trajnostno in odporno kmetovanje v Evropi in po svetu. Evropska unija sodeluje zelo aktivno v tem procesu in bo seveda zelo pomemben akter na regionalni konferenci za Evropo in Osrednjo Azijo, ki bo potekala čez nekaj dni. Pri letu družinskega kmetovanja smo zagotovili mednarodni usmerjevalni odbor. Evropska unija ima zelo pomembno in aktivno vlogo tukaj. Oni zagotavljajo elan in tudi usmeritev. Še malo pa bomo končali. Pred kratkim smo zaključili Evropsko regionalno konferenco v Bukarešti in pred kratkim smo končali posvetovanje v Bukarešti. To je sodelovalo pa so tudi nekatere druge države članice. Prav tako pa nas kmalo čaka še nekaj drugih dogodkov. Družinske kmetije bodo imele zelo pomembno vlogo. Samo še nekaj vprašanj želim predstaviti. Družinske kmetije bodo ostale. Družinske kmetije so del prihodnosti kmetijstva. Družinske kmetije so lahko zelo produktivne in lahko proizvedajo zelo veliko pod pogojem, da so deležne ustrezne podpore. In najbolje je, če bi jih podpirali v okviru močnih organizacij proizvajalcev. Prav tako pa bi morali zagotoviti ustrezno politično okolje, ki bo priznalo njihovo raznovrstnost in bo odzivno na njihove specifične potrebe. Hvala lepa.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 Kot prva dobi besedo profesor Davidova. Beseda bo tekla o družinskem kmetovanju in o perspektivi za prihodnost. Zdaj smo slišali globalni pogled stališča FAO, zdaj pa prehajamo na bolj evropski pogled. Izvolite, gospa profesor, in prosim tudi, če se držite predvidnega časa. Hvala. Veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na tem srečanju. Hvala organizatorjem za povabilo. Želim eh, dodati nekaj k temu, kar je povedala Marsila in sicer iz evropskega vidika. Pred, preden bom začela svojo predstavitev, želim poudariti vsej štiri posebnih značilnosti, družinskih kmetij, torej okolja, v katerem poteka družinsko kmetovanje v Evropi. Torej, prvič, eh, delujejo na dobro eh, delujočem in razvitem trgu, eh, trg za proizvode, trg dela in razen tega delujejo seveda v okviru skupne kmetijske politike, ki se tudi spreminja, ki se prilagaja Eh, prioritetam evropskih državljank in državljanov. Potem eh, delujejo v državah z visokimi prihodki ali z srednjimi prihodki. Torej, kar zadeva revščino, potranjenost, to seveda ni v središču razprave o družinskem kmetovanju v Evropi. In razen tega so države članice, ki imajo različne zgodovine. Torej imamo nove države članice, kjer je kmetijstvo bilo kolektivno kmetijstvo, kolektivizirano in zato je tam struktura kmetijstva takšna, da prevladujejo ne družinske kmetije. Torej to izhaja iz preteklosti, ki se bo mogoče spremenilo v prihodnosti, ampak zato imamo dve različni zgodbi o družinskem kmetovanju v Evropi. Zelo nakratko se bom, eh, bom povedala nekaj o definiciji in sicer iz političnega vidika in iz ekonomskega vidika. Če želimo doseči soglasje, eh, kar zadeva zagotavljanje določenih proizvodov, določenih storitev, potem morajo družinske kmetije, torej da potrebujejo družinske kmetije eh, podporo pri njihovem delovanju, potem moramo videti, kdo je skupina, eh, v katero so usmerjeni ti ukrepi. Torej, govorila bom seveda tudi o prihodnih izzivih in o perspektivah, ki izhajajo iz teh izzivov. Marsila je eh, podala definicijo FAO-a o eh, družinskih kmetijah. Torej, to pomeni, da eh, gospodinstvo, kmečko gospodarstvo samo v glavnem zagotavlja delovno silo na teh družinskih kmetijah v ko smo se posvetovali o tem, kako gledajo evropski državljani in kmetje na družinske kmetije, je, torej iz tega je išlo, da je družinsko kmetovanje tudi nek posel. Torej, to je lahko tudi več kot posel, ampak je seveda za posel mislimo v Evropi, da je družinska kmetija neka poslovna dejavnost. Govorili smo o raznolikosti. Imamo vse eh, 16 različnih družinskih kmetij v Evropi. To je odvisno od velikosti teh kmetij, od eh, načina prodaje, od življenskega sloga ali gre za samo oskrbno kmetijstvo in seveda eh, je, tri, je odvisno tudi od tega, ali imajo še druge pridobitne dejavnosti na teh kmetijah. Če želim nekako razlikovati med družinskimi in nedružinskimi kmetijami v Evropi, potem moramo videti, da je ne družinsko kmetovanje tudi zelo heterogeno. Torej, tudi tam so partnerstva. E, včasih sta mogoče povezani dve družini, ki nista tako različni, kar, torej, kar se ne razlikuje bistveno od družinskih kmetij. Um, V mnogih državah članicah so seveda tudi davčne olajšave in zato imamo tudi vidno več družinskih kmetij. Imamo pa seveda tudi nedružinske kmetije, to so uh, zadruge, druge skupnosti. V uh, državah članicah uh, prejšnje EU, torej 15-tirice, uh, obstajajo tudi uh, rasti, naprimer, če ni nekega naslednika za kmetijstvo, potem je to urejeno. Torej, kako uh, opredeliti družinsko kmetijo v uh, politične namene? Na eni strani je delež uh, delovne sile, na drugi strani pa je tudi lastništvo. Torej, upravljalci družinske kmetije so ponavadi povezani bodi si po krvi ali s eh, porokami. In zato je, eh, prihaja seveda tudi do prenosa kmetije znotraj družine. Pravni status, torej Eurostat in mi v Evropi uporabljamo Eurostat kot statistični vir. Torej, eh, kmečka gospodarstva razdeli na tri statuse. Torej, um, kmetija, ki ima enega lastnika, potem so skupinske kmetije, torej s partnerstvi in na tretje mesto so potem pravni subjekti, ki so uh, tudi registrirani kot pravni subjekti, kot družbe. Torej, družinske kmetije in pomen družinskih kmetij se odraža predvsem v eh, lastniku, gospodarju teh kmetij. In seveda eh, je tudi vprašanje, kdo nosi poslovno tveganje. Pred nekaj meseci so v Ministrstvu za kmetijstvo v ZDA si tudi ogledali pomen družinskih kmetij in sicer na osnovi njihove definicije, se pravi na osnovi opredelitve lastništva, da je pač eh, kmetija v lasti nekega zasebnega gospodarja in v bistvu so se približali eh, definiciji FAO in sicer eh, gre na eni strani za za eh, število članov gospodinstv, ki sodelujejo, na drugi strani pa seveda tudi za velikost teh kmetij. Torej tu imamo v bistvu številke teh edinih lastnikov. 85 odstotkov uh, vseh kmetij je imelo enega uh, lastnika, 68 eh, odstotkov kmetijske zemlišče v uporabi in 71 odstotkov celotnega standardnega izhoda. Seveda pa se moramo zavedati tudi velike raznolikosti v EU. V nekaterih državah, na Slovaškem, Češki republiki, Bolgariji, Mačarski in v Franciji, ne družinske kmetije obdelujejo več uh, kmetijske zemlje v uporabi, v drugih državah pa je standardni izhod drugačen. Torej ne smemo um, zanemarjati tudi ne družinskih kmetij, kajti zelo so pomembne za zagotavljanje kakovostnih in raznolikih izdelkov v Evropi in tudi za izvoz. Torej, edini lastniki kmetij so uh, imajo ponavadi majhne kmetije, manj kot pet hektarjev. V, eh, na severu in zahodu pa imamo tudi velike družinske kmetije, ki imajo tudi eh, več kot 100 hektarjev kmet, kmetijskih zemlišč. Tu imamo podatke za 12 držav članic, kjer velike kmetije obdelujejo več kot 50 odstotkov kmetijskih zemlišč to je mešanica med EU15 in novimi državami članicami, torej tu vidimo te razlike. In v modri barvi imamo delež uh, eh, zemlišč, ki je na velikih kmetijah, ne glede na to, ali so to družinske kmetije ali ne družinske kmetije, rdeči stolpec pa kaže delež zemlišča, ki je v lasti velikih družinskih kmetij, torej ki imajo enega gospodarja lastnika in vidimo, da se ta slika spreminja. Vendar v nekaterih državah, naprimer na Danskem in tudi v Združenem kraljestvu, prevladuje jo velike družinske kmetije v drugih državah, kot so Slovaška, Češka, Bolgarija, v veliki miri tudi Nemčija, je Eh, prevladujejo ne družinske velike kmetije. Eh, torej, sodelovala sem tudi na več konferencah. Včasih sta um, se nagibamo k temu, da pravimo, da so majhne kmetije bolj ranljive, ker niso tako velike, ampak to ne velja za Evropo in ali vsaj ne velja za vse družinske kmetije v, v Evropi. To je ena stvar. Druga stvar pa, če primirjamo eh, Torej, če izhajamo iz tega, da člani gospodinstva prispevajo več kot 50 odstotkov uh, dela na kmetiji, potem pridemo do teh podatkov, ki jih vidimo tu. Torej, tu so zajete v glavnem komercialne kmetije, se pravi, da. Uh, tu nekako niso zajete te delno samooskrbne kmetije. Včasih se eh, zanamarjajo vse te številke, ampak kaj so ta sporočila iz teh številk? Če je, če mora eh, več kot 50 odstotkov dela, če ga morajo zagotavljati, eh, člani gospodinstva, potem ugotavljamo, da so v EU um, družinske kmetije, da prevladujejo, kar zadeva uh, delo gospodinskih članov, vendar output iz teh kmetij pa ni največji. Drugi, drugo pomembno sporočilo je, da večji, ko je delež družinskega dela, eh, manjša je povprečna velikost kmetije. Torej, če je povprečna velikost eh, kmetije, če gremo tu od desne na levo eh, na tej razpredelnici, potem vidimo velike razlike tako kar zadeva velikost kmetije, torej kmetijske površine, kot tudi kar zadeva poslovne številke, ki jih z, e, dosegajo, kot tudi kar zadeva delo. To vpliva seveda tudi na politiko, kakšne so torej politične implikacije tega. Torej, če imamo nek e, prak za e, delo gospodinskih članov, Eh, in to vzamemo kot merilo za družinsko kmetijo, potem se iz tega lahko razvije tudi politični ukrep. Torej, to treba postaviti v središče politične pozornosti. Kjer je ta odstotek eh, torej dela eh, družinskih članov določen, potem vemo ali potem eh, moramo spet videti, ali gre za majhno družinsko kmetijo, ali gre za večjo, ali za veliko družinsko kmetijo, kajti tudi v tem primeru je potem ta prak, eh, se ta prak razlikuje. Če imamo torej ta 50 odstotni prak, potem vidimo, da pri drugih kmetijah, ne družinskih kmetijah, so vrednote iste in sicer predvsem gre tudi za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Za kakšne izzive gre? Če izhajamo iz tega 50-odstotnega deleža, potem sem tu naštila nekatere izzive, nekateri so skupni za vse kmetije in za evropsko kmetijstvo. Druge v krepkem tisku pa so eh, specifične za družinske kmetije in to je na, en, na prvem mestu majhna velikost. Torej, družinske kmetije so zelo razdrobljene, zelo majhne v Evropi. In imamo veliko eh, delno samooskrbnih kmetistov. Potem gre za dostop do kmetijskih virov in vemo, da so zemlišča zelo pomembna. Velika eh, kmetijska gospodarstva pogosto uničujejo ta dostop do zemlišč za družinske kmetije. Na Slovaškem se je to zgodilo, kjer so se povečale Ehm, eh, zakupnine za kmetijska zemlišča za 45 odstotkov. Potem druga pomembna stvar so omejitve pri posojilih. Majhni kmetje imajo malo premoženja in malo zemlišča in razen tega seveda nočejo tvegati preveč, kajti to je pogosto njihov edini vir prihodka. In komercialni bančni sistem vedno daje prednost velikim uh, Eh, kmetijam raje se pogajajo z manjšim številom velikih eh, strank. Torej, to je tudi zelo tipična omejitev za majhne družinske kmetije. Pa tudi velike družinske kmetije nekako nimajo prave moči v tej živilski verigi. In najbolj pomembno je, da med seboj sodelujejo brez organizacij proizvajalcev, brez zadrug, ne eh, pridobijo organizacijskih prednosti, ki jih zagotavlja ekonomija obsega. Potem okoljska vprašanja. Vemo, kako kompleksne so ekonomske zahteve za kmete in to velja seveda tudi za male kmete. Torej, na eni strani morajo ekonomsko preživeti, morajo ustvariti prihodek in razen tega eh, morajo znati upravljati s temi zelo kompleksnimi okoljskimi vprašanji. Včasih temu tudi finančno niso okos zaradi majhnosti. Torej, zato je še kako pomembno usposabljanje, tudi na okoljskem področju tako da se zagotovi trajnostno eh, kmetijstvo. Mnoge eh, kmetije so tudi v gorskih območjih ali v odročnih območjih. Eh, to pomeni više stroške kmetovanja in tudi visoke stroške za dostop do trgov. Torej, iz vidika stroškov je to slaba stran. Medtem, ko je v nižinah, v nižinah najdemo predvsem eh, nedružinske velike kmetije. In zadnja skupina izzivov, to so socialni in demografski izzivi. Torej, nasledstvo znotraj km, eh, družine je možno samo pri družinskih kmetijah. In če se to zgodi prepozno, torej ko je naslednik že tam okrog 50, potem je eh, to velik problem za evropsko kmetijstvo, kajti ti ljudje niso več dovolj inovativni. Treba je torej olajšati eh, ta prenos znotraj družin na mlajše rodove in treba je obveščati družinske kmetije o tem in jih tudi ustrezno usposabljati za to. Eh, Marsila je govorila o staranju. Tu bi lahko bilo, da imajo družinske kmetije določene prednosti pred nedružinskimi kmetijami, kajti tu je ta obljuba, da bo naslednja eh, generacija prevzela določeno premoženje in vemo, da je vrednost kmetijskih zemljišč eh, vedno večja v Evropi torej mogoče lahko tudi um, um, se vključi več mladih ljudi kot pri nedružinskih kmetijah. In kar zadeva prihodnost, je treba upoštevati različne dejavnike. Na eni strani e, prihodek iz kmetijstva. Torej, če bodo kmetijski prihodki še vedno tako nizki, potem se bo nadaljevalo opuščanje kmetovanja. Mladi ne bodo hoteli ostati na kmetijah. Potem tehnološki eh, napredek, ki počasi vodi do večjih kmetijskih, družinskih in nedružinskih kmetij. Potrebna je tudi specializacija kmetij, kajti pri eh, proizvodnji polščin, pri pridelovanju polščin obstaja velika izpostavljenost podnebnim dogodkom, velika so tveganja in nedružinske kmetije v bistvu niso in zainteresirane za to. E, pri živino reji pa naprimer ugotavljamo več e, dejavnosti nedružinskih kmetij. In predvsem eh, je treba vedeti, da vsa prizadevanja vodijo tudi do uspeha. Torej, v novih državah članicah ugotavljamo, da se iz zadrug spet bolj vračajo na družinske kmetije. Eh, torej, tudi ta diverzifikacija eh, pridelovanja. Eh, zagotavlja določeno prihodnost, razen tega pa so ljudje tudi navezani na kmetije in na zemljo, na zemlišče. Torej, če bi eh, torej ta težnja k povečanju velikosti družinskih in nedružinskih eh, kmetij je zelo, poteka zelo počasno, počasi. Eh, torej, kaj pa politika EU? Eh, torej gre seveda za različne podpore. Družinske kmetije so manjše, to sem že večkrat rekla. Eh, in zdi se mi, da nekako eh, je politika bolj usmerjena k velikim kmetijam. Um, predvsem tudi v zvezi s SKP-jem po letu 2013. Uh, Razvoj podeželja v Evropi je pomembna, treba je odpraviti velike eh, razlike in eh, iz strukturnih in drugih skladov je treba predvsem podpirati eh, vzdržnost družinskih kmetij. Družinske kmetije bodo prevladovale tudi še v naslednjih letih v Evropi, o tem sem prepričana vendar mogoče ne vedno pri eh, vprašanju kmetijske, kmetijskega zemlišča v uporabi in pri rezultatih, ki jih dosegajo, pri outputu. Torej, zdaj se je treba vprašati, ali je treba pri SKP se še bolj osredotočiti na družinske kmetije ali pa bodo se družinske kmetije morale prestrukturirati pod pritiskom trga, mislim, da če bi se to zgodilo, bi eh, zgubili pomembno nejavne dobrine in storitve in zato družinske kmetije še naprej potrebujejo tudi posebno specifično podporo. Hvala lepa. Bardzo dziękuję, panie profesor. Hvala lepa, gospa profesor. Nisem vas priganjal sicer. Ampak eh, gospa dr. Plas je dejala, da bo podala svoj referat popovdne. Tako da zdaj eh, ne bo potrebno priganjati naslednjih govornikov, ker je to res zelo, zelo zanimiva tema. In eh, mislim, da smo zdaj že začeli to razpravo o modelu SKP po letu 2020. Tako, gospa doktor, izvolite, beseda je vaša. Thank you, chairman. Um... Hvala lepa, gospod predsedojoče. Dobro jutro, gospod in gospodje. Pozdravljeni evropski poslanci. Hvala lepa, da ste me povabili sem, da vam spregovorim o političnih orodjih za to, da bi okrepili družinske kmetije. V predstavitvi bom najprej preučila politike v Evropski uniji na nacionalni ravni v preteklosti, zato da vidimo, kaj bi se lahko naučili iz preteklih izkušenj za to, da bi podprli družinske kmetije. Na to pa se bomo zdali naprej k novi SKP. Preučili bomo priložnosti in omejitve te nove politike v okviru podpiranja družinskih kmetij. V zadnjih dveh predstavitvah smo veliko slišali o izzivi, s katerimi se srečujejo družinske kmetije. Nekaj želim povedati. Ti izzivi so zelo raznovrstni, zato ker so tudi družinske kmetije zelo raznovrstne. To pomeni, da je politiko težko zasnovati, še posebej neko skupno politiko, ki bi bila namenjena temu, da podpira družinske kmetije v vseh različnih oblikah v Evropski uniji. Naprimer v Romuniji in poprečna družinska kmetija zaslužila poprečno 5800 evrov na 12 hektarjih, na nizozemskem pa več kot 100 tisoč na 32 hektarjih. Zato je jasno, da je težko zastaviti enotno politiko za vse. Prav tako moramo oceniti učinek teh politik. Uh, In tudi to je zahtevno, kajti enaka politika bo imela različen učinek na posamezne vrste družinskih kmetij. Torej, kaj smo se naučili iz preteklih izkušenj v okviru politik SKP? Tukaj pre, imamo v mislih prvi stebr. Večina stebra 1 in uh, proračuna stebra 1 uh, eh, je namenjena neposrednim plačilam. Neposredna plačila imajo različen učinek na družinske kmetije, zelo zapleten in veliko je raziskovalnih eh, člankov na to temo. Poskusila bom opredeliti samo nekatere elemente. Na pozitivni strani podpirajo ta neposredna plačila dohodek družinskih kmetij. 40 odstotkov je bilo to lani v povprečju in več kot 80 v nekaterih državah članicah. Vendar neposredna plačila upočasnjujejo strukturne spremembe v tem sektorju in to omogoča, da preživijo tudi gospodarsko neustrezne kmetije. Če njihova dejavnost ni tržno zanimiva, vseeno neposredna plačila omogočajo, da ljudje ostanejo na kmetijah. Neposredna plačila prav tako stabilizirajo prihodek, predstavljajo zelo velik del prihodka posameznih družin in so tudi prihodek brez tveganja. Kmetije niso več izpostavljene njihenjem cen in tako naprej. Prav tako pa lahko neposredna plačila sproščajo omejitve pri dostopu do kreditov. Sofija je omenila, da je to pomembno vprašanje za številne kmetije, zdaj neposrednimi plačili pa lahko to vložijo kot jamstvo za to, da si lahko izposodijo denar. Negativnih strani je več. Prav tako je več kritik. Prvič gre za neciljno usmerjeno politiko, to pomeni, da plačila niso ciljno usmerjena, naprimer za izboljšanje kmetij ali posameznim kmetom. Po drugi strani je upočasnitev strukturnih sprememb tudi nekaj slavega za kmetije, kaj ti manj je izhodov iz tega sektorja, zato pomeni, to pomeni, da zemlišča potem niso na voljo in to predstavlja viro za vstop novim akterjem, to pomeni, da kmetje potem ne more uporabljati ekonomijo vsega in to torej negativno vpliva na konkurenčnost celotnega sektorja, ker so to cene oziroma plačila, ki so vezana na zemlišča, zato to viša ceno zemlišč, še posebej. Um, družinskih kmetij, ki imajo zemljišča v nakupu, v zakupu. Prav tako pa gre za neenakomerno porazdelitev in neenakomeren dostop do teh neposrednih plačil v državah članicah. Obstaja velika razlika med neposrednimi plačili. O teh vprašanjih je bilo nekaj govora v zadnji reformi SKP in o tem bom še govorila. Sheme drugega stebra so bolj ciljno usmerjene in namenjene posameznim političnim ciljem izbrane so na ravni držav članic in prav tako se jih večkrat eh, preučuje. Zato so namenjene temu, da bi reševali posamezne potrebe družinskih kmetij. V zadnjem desetletju smo imeli več primerov takšnih politik in o tem bom tudi govorila. Problem nasledstva je zelo pomemben za prihodnost družinskih kmetij in nizke stopnje nasledstva so eden večjih izzivov, s katerimi se soočajo kmetije. Zgodnje upokojevanje je bilo namenjeno temu, da bi rešili ta problem. Scheme za zgodnjo upokojevanje omogočajo rešitve za starejše kmete in to se uporablja predvsem v Franciji, na Irskem in v Grčiji. Scheme za nov vstop pa se uh, sprejemajo po večini držav članic in postavlja se vprašanje, kolikšna je bila njihova uspešnost. Kar zadeva podpiranje družinskih kmetij, ocene kažejo, da so dejansko te scheme podprle več nasledstev in upokojitev. To je dobro z političnega vidika oziroma z gospodarskega vidika, ampak z političnega vidika to pomeni, da ne zagotavljajo dobrih rezultatov za vložena sredstva in veliko je tudi nepotrebnih elementov, ki bi, bi jih dobro bilo odpraviti. In eh, kritika starih eh, schem za nove eh, pristope so bile, da so bila ta plačila preniska, niso spodbujala novih akterjev na tem trgu in uh, niso bila ciljno usmerjena. Ena izjema je schema za nove akterje v Franciji. Ta schema je bila dobro ciljno usmerjena in uh, eh, mladih medijev so morali upraviti usposabljanje, preden so bili upravičeni do plačila. In uh, še ena skupina schem, ki je bila namenjena temu, so scheme za izboljšanje kmetij, šlo je za finančno pomoč, za modernizacijo in za inovacije. To pomeni, da so te scheme spodbujale naložbe v številnih kmetijah in te naložbe so vodile do vzdržnega dviga konkurenčnosti kmetij na dolgi rok. To je zelo dobro. Ocena prav tako kaže, da so te eh, scheme neočinkovite, pokrijajo izgube, ki bi se dejansko zgodile, prav tako pa je proces za zahtevke zelo zapleten, prav tako morajo kmetje imeti nekaj finančnih sredstev na strani in onemogočajo dostop manj izobraženim kmetijam. To je ena od negativnih stvari teh schem. In še nekatere eh, elemente so, elementi so, naprimer, politike na področju agriokoljskih politik ali politike namenjene mm, prikrajšanim področjem in tako naprej. Te politike so pomembne za tiste kmetije, ki ne kmetujejo uh, za polni delovni čas, kar zadeva podporo za kakovo življanje na podeželju. To je zelo pomembno za to, da zagotovimo dostop do storitev na podeželju, še posebej za mlade uh, kmete, kajte tako bi lahko dali občutek boljšega in lepšega življenja na podeželju. Sedaj pa eh, primeri študij naše omrežje je pripravilo več primerov, predstavila bom samo dva. To je primer mladega portugalskega kmeta. V okviru scheme za izboljšanje kmetij je razširil proizvodnjo kozjega sira in sedaj ta kmetija podpira dve generaciji. In še en primer gre za družino iz Transilvanije v Romuniji in sredstva, ki so jih eh, dobili, jim omogočajo, da lahko še naprej upravljajo kmetovanje v tem oddaljenem delu Romunije. Poleg politike EU imamo tudi uspešne primere naravne držav članic. Naprimer, številne države članice imajo prilagojene davčne sisteme in politike socialnega varstva. Še ena politika, ki je manj pogosta na ravni EU, ampak je vseeno zanimiva, je naslednja. Države članice omogočajo da porazdelijo svoj prihodek po več letih, zato da lahko ustrezno izvajajo davčno načrtovanje. To je zelo pomembno tudi za prihodnost, kajti kmetovanje bo verjetno postalo bolj volatilno. Določene države članice sprejemajo inovativne pristope, tako da lažje je dostop do zemlišč. Naprimer, pobuda Safer v Franciji gre za pobudo za to, da vnaprej kupujejo zemlišča za to, da ne bi prišlo do prevelike razdrobljenosti. V Nemčiji in v Veliki Britaniji obstajajo agencije, ki želijo spodbujati Eh, mlade kmete in kmete, ki se upokojujejo, da bi se združili, da bi začeli sodelovati. V Franciji pa imamo primer partnerstva GAEK. Tam je združenih več kot 100 tisoč družinskih kmetij. Omogočajo ekonomijo obsega po nižjih stroških, prav tako pa se izognajo pomanjkljivostim razdrobljenosti. Partnerstva se uporabljajo tudi na irskem, naprimer partnerstva med starejšimi in mladi, mlajšimi generacijami, zato da se skupaj upravlja s kmetijo. In na koncu želim povedati še nekaj o nasledstvu. Veliko raziskav o nasledstvu kaže, da je problem običajno nekomuniciranje med družinskimi člani, ne pa finančna vprašanja. Zato pridajo v igro medijatorji. Medijatorji, posebej v ZDA, naprimer, govorijo z starejšim in mlajšim generacijo o tem, kako bi lahko porazdelili sredstvo, kako bi lahko porazdelili bogatstvo. Sedaj pa še nekaj kratkih sklepov o prejšnjih politikah, preden se ozremo naprej. Politike iz prvega stebra so običajne in necijeno usmerjene, zato imajo mešan učinek na družinske kmetije, odvisno od tega, katero kmetijo vzamemo pod drobno gled. Stebr 2. Boljša možnost za ciljno usmerjene ukrepe za družinske kmetije in več uspešnih primerov je prav tako mogoče izpostaviti, sicer ne zagotavljajo veliko vrednosti za denar, ampak omogočajo preživetje. Videli smo tudi bolj ciljno usmerjene scheme, ki so uspešne, vendar dostop je problematičen. Določene države članice izvajajo scheme svetovanja in s tem uspešno pomagajo manjšim kmetijam, ki sodelujejo pri teh schemah. Sedaj pa pogled v prihodnost obdobje 2014 do 2020. Ali lahko ta politika podpira družinske kmetije in kakšne so možnosti ter omejitve te politike? No, prvo vprašanje, o katerem moramo spregovoriti, je, ali bo nova skupna kmetijska politika zagotovila več finančnih sredstev za družinske kmetije. Prvi odgovor je, da možnost za to prav gotovo obstaja. Model notranje konvergence naj bi uvedel pavšalno plačilo na hektar po državi članici. Prav tako bomo omogočili, da bodo države članice lahko doplačale eh, posameznim kmetom določena sredstva. To bo pomagalo manjšim in srednje velikim držinskim kmetijem. Ampak stopnja porazdelitve je izbirna na ravni držav članic, odvisno pač od tega, zakaj se bo država članica odločila, zato bomo še videli, ali bodo uh, ukrepi uspešni ali ne. Še nekaj je treba povedati in sicer modele konvergence in porazdelitve plačil imamo, ampak veliko kmetov, ki bodo zaradi tega na slabšem, spada tudi med družinske kmete manjše družinske kmetije bodo izgubile neposredna plačila in za številne srednje velike družinske kmetije to pomeni, da bo ogrožena njihova sposobnost preživetja v prihodnosti. In to kaže, kako težko je zagotoviti politiko, ki bi podpirala družinske kmetije v vseh različnih oblikah v Evropi. Zato, ker bodo nova plačila še vedno vezana na velikost zemljišč, zemljišč bomo še vedno soočeni s težavo previsokih cen zemljišč in to bo seveda pomenilo, da bodo določena plačila prišla do lasnikov zemljišč, preden pridejo do lasnikov kmetij. Preprostejša SKP ali bo nova SKP preprostejša in bolj dostopna za družine in družinske kmetije. Da, nekaj je pozitivnih vidikov, naprimer schema za majhne kmete. V okviru te scheme si kmetje lahko sedaj izberejo, da bodo vzeli pošalno plačilo, ne da bi morali izpolnjevati merila za zelenito, naprimer. To bi moralo biti še posebej dobrodošlo v novih državah članicah, čeprav je definicija majhne kmetije še naprej sporna. Zelenite v prvem stebru, to je dobrodošel eh, razvoj na področju kmetovanja in kmetovanja, ki je prijazno do okolja, prijazno do okolja, vendar predstavlja težave. Tudi manjše kmetije, ki obdelujejo samo 11 hektarjev, bodo sedaj morale pridelovati vsaj dve vrsti pridelka, zato da bi bile upravičene do plačil. Ali lahko nov SKP spodbuja generacijske spremembe? Slišali smo, da je to eden največjih izzivov, s katerimi se kmetijstvo sooča. No, veliko se pa udarja, da moramo podpirati mlade kmete v okviru novega SKP. Dodatna plačila so mogoče v okviru prvega stebra, prav tako pa je na voljo dovolj. Um, sredstev v okviru drugega stebra. Prav tako nova SKP rešuje veliko pomenkljivosti prejšnjih schem za nove vstopnike na trg. Plačila so sedaj občutna, zato bo to verjetno dejansko spodbudilo nove vstope na trg in v ta sektor. Ukrepi so bolj ciljno usmerjeni, mladi kmetje morajo imeti poslovni načrt, poslovni načrt je treba celoti izvesti, preden dobijo končno plačilo, zato je to dejansko usmerjeno mladim kmetom, ampak kritika tega dodatnega plačila je, da še vedno ni ciljno usmerjeno. Edino merilo je, da mora biti kmet določene starosti. Ena od pomenkljivosti ali omejitev nove politike je, da rešuje samo en del problema nasledstva pri družinskih kmetijah. Če želimo rešiti problem nasledstva in privabiti mlade, moramo imeti politiko, ki bo spodbujala, da bodo starejši zapuščali ta sektor v okviru SKP-ja. Ni prav nič na to temo, razen na področju malih kmetij in mislim, da bi morali nekaj storiti za to, da bi podprli generacijske spremembe. In ta dobrodušna plačila so dejansko eh, vzrok, da starejših medijev ostaja v tem sektorju, kar zadeva tržne ukrepe in tveganja na področju prihodka. Kmetje se lahko širijo brez tistih dragih kvot in mladi kmetje prav tako lahko vstopajo v sektor, kar zadeva tveganje za prihodek pri mlekarnah. To bo še vedno izjiv tudi za prihodnost. Eh, neposredna plačila predstavljajo neke vrste eh, varovalo, ampak še vedno bo to predstavljalo problem za družinske kmetije. Ključni del nove SKP je, da bi zagotavljali inovacije, zato da bi prišlo do prenosa znanja in da bi imeli partnerstva na evropski ravni. Države članice in raziskave so pokazale, da je obdobje od raziskav do dejansko uporabe na terenu precej dolgo. Vendar mislim, da obstaja problem, kar zadeva izbire ustreznega znanja pri družinskih kmetijah. Manjše manj izobražene kmetije ne želijo sodelovati pri teh programih in tudi, če sodelujo pri teh programih, od tega nimajo toliko koristi kot bolj izobraženi kmetije. Zato, da bi ta SKP dejansko podpirala manjše kmetije, bi morali zagotoviti mehanizme za to, da bi dosegli tiste manjše, manj izobražene kmete, zato da bi izboljšali konkurenčnost in uspešnost teh kmetij. In na koncu še nekaj. Slaba pogajalska moč je tista. Uh, težava, s katerim se soočajo male kmetje, ne morejo vplivati na dobavitelje ali prevoznike. Nova SKP naj bi pomagala tem, tako da podpira organizacije proizvajalcev, spodbuja kratke dobavne verige, prav tako naj bi zagotovili ustrezne oznake, naprimer zaščite na oznaka kakovosti in tako naprej. To naj bi podprlo male kmetije in s tem naj bi male kmetije uh, dobile večji delež končne prodajne cene posameznega izdelka, ampak pomenkljivosti teh politik eh, bodo verjetno različne po državah članicah. Izdelki PDO in PGI so regionalno skoncentrirani po regionalnih eh, regijah okrog sredozemlja in države članice, ki nimajo neke tradicije na ravni hrane, se bodo soočale s težavami na tem področju, kar zadeva eh, portfolio in oddaljenost od trga, tudi to bo močno vplivalo na to, koliko bi države članice in kmetije imele koristi od tega. Moja država Irska, naprimer, veliko izvaža in družinska kmetija je oddaljena od potrošnika. Družinska kmetija na Irskem, naprimer, ne bo imela veliko koristi od kratkih dobavnih eh, poti, naprimer. In še nekaj. Iz eh, preteklih izkušenj smo se naučili, da lahko zagotovimo podporo za družinske kmetije. V okviru novega SKP imamo možnost, da prenos sredstva iz prvega stebra v drugi stebr. To pomeni, da bodo države članice, ki res želijo podpirati družinske kmetije, lahko to tudi storile. Prav, sedaj pa sklepi. Videli smo, da je družinskih kmetij v Evropi zelo veliko in da so zelo raznovrstna, zato je težko pripraviti eno skupno politiko, ki bi podpirala družinske kmetije. V splošnem lahko vidimo, da politike, ki se spremejo na ravni držav članic, delujejo bolje in bolje rešujejo težave družinskih kmetij. Politike prvega stebra predstavljajo dobro dopolnilo. Dobr prihodka za, malih, za male kmete, ampak preučiti moramo, ali je to trajnostno za razvoj sektorja v prihodnosti. In drugi stavr, videli smo veliko uspešnih schem, spodbujajo naprimer zgodnje upokojevanje in eh, nove vstopnike na trg, ampak čez nekaj let bo treba to spet oceniti. Če se oziroma naprej k novemu SKP vidimo, da je priložnosti za izboljšanje družinskega kmetovanja veliko. Naprimer, lahko bi rešili vprašanje neenakomerne porazdelitve neposrednih vračil, lahko bi rešili vprašanje dostopnosti za male kmete, prav tako bi lahko izboljšali ciljno usmerjanje schem za drugi stebr, prav tako pa bi lahko spodbujali mlade kmete. Omejitev so naslednje. Veliko je držav članic, ki ne rešujejo vprašanja ustrezno, zato bomo še videli, kaj bo mogoče doseči v zvezi s tem. Mali kmetje sicer so deležni podpore, ampak ni spodbude za to, da bi starejši kmetje zapustili sektor, prav tako pa ni ustrezne podpore za inovacije in za oznake kakovosti. Če želimo zagotoviti, da bodo male kmetije sodelovali pri tem in moramo tudi nekaj ponuditi. Sedaj pa še na koncu, kaj lahko rečemo v zvezi s prihodnostjo družinskih kmetij. Družinske kmetije bodo še naprej prevladujoči model, so zelo odporne, preživele so vojne, gospodarske krize in tako naprej po vsej Evropi. Nekaj je treba povedati, družinske kmetije so tako majhne kot velike in ko govorimo o politikah za to, da bi podprli družinske kmetije, se ne smemo preveč posvečati samo majhnim kmetijam, kajti pogosto so zaradi tega na slabšem srednje in večje družinske kmetije. Tudi one si zaslužijo podporo. In še na koncu pri pripravi politik za izboljšanje življenja malih kmetij bi morali izboljšati tržno usmerjenost in izboljšati konkurenčnost, zato da bo družina lahko sama neodvisnost, neodvisno proizvajala in preživela in da ne bo več odvisna od subvencij. Hvala lepa. S tem sem zaključila svojo predstavitev. Bardzo dziękuję pani doktor. Slovenstva mame. Hvala lepa, gospod doktor. Torej, samo pet minut časa imamo. Dogovorili smo se, da bo naslednja predstavitev potekala popovdne. Tako da prehajamo zdaj na vprašanja v zvezi z temi predstavitvami. Slišal sem, da bo profesor Davidova tu tudi popoldne, tako da jih boste lahko tudi takrat zastavili vprašanje. Ampak izkoristimo teh pet minut, ki jih imamo. Gospa McGuinness, potem gospa Reimers. Gospa McGuinness. Uh, thank you, Chairman, and my thanks to all those who presented this morning. I just... Hvala, predsedujoči, hvala tudi vsem predavateljicam. Morda bi kakšen komentar o vlogi žensk pri družinskem kmetovanju bil primeren. Še eno vprašanje, ki ste ga omenila, vsaj dva govornika oziroma vsaj dve govornici, in ki zahteva verjetno nekaj več analize, je ta nemoč v prehranski verigi in eh, ukrepi, ki smo jih obravnavali v okviru SKP, zadevajo predvsem razmere na kmetijah, manj pa razmeri v smislu razmeri moči med kmeti in trgovci in tako naprej. Kajti dejstvo je, da zelo počasi napredujemo pri tem vprašanju in to vsekakor je nekaj, kar ima vpliv na prihodke, potencijalne prihodke družinskih kmetij. Še posebej me je zanimalo to, kar je dejala gospa Hennessy v smislu povpreči prihodkov. To mislim, da je zelo zanimivo in uh, zanima me, ali je veliko držav članic, ki ima uh, takšne rešitve. Prav tako me skrbi to, kar se dela glede cen zemljišč in glede. najvišjih meja in eh, dejstvo je, da se namesto, da bi kmetje potem eh, lastniki zemljišč tisti, ki prevzemajo pobudo. In še zadnje vprašanje. Če družinske kmetije potrebujejo več podpore, me zanima, ali potrebujemo več proračuna ali pa lahko uporabljamo obstoječa sredstva bolje, kajti dejstvo je, da je proračun problematično vprašanje. Malo verjetno je, da bomo dobili več eh, denarja, ampak vendar me zanima vaše mnenje s tem v zvezi. Hvala. Pani poslovajmer, pa. Še gospod Reimers. Ja, danke. Ich möchte nur zwei Anmerkungen machen und äh, äh Hvala, samo dve pripombi in sicer v glavnem s prvim prispevkom. Torej, če definicija družinskega, eh, kmet, družinske kmetije napravimo s številom članov gospodinstva, ki delajo na kmetiji, potem to ni prava definicija. Kaj ti ali potem lahko kmetija preživi samo, če sodelujo tudi upokojenci, kar v drugih podjetjih ni eh, tako ali tudi, da sodelujo otroci. Torej, to si je treba ogledati in tudi, kako je možno, da govorimo o tem, da sodelujoči družinski člani niso ustrezno plačani, kajti to bi pomenilo tudi grožnjo za uh, Eh, upokojitev. Naprimer, če ženske leta in leta sodelujejo, niso pa ustrezno zavarovane. Niso pa ustrezno zavarovane. Torej, tu sem zelo kritična. Veliko je tudi družinskih kmetij, ki to lahko ustrezno prikažejo ki tudi zaposlijo žene, ampak veliko je družinskih kmetij, kjer žene enostavno tako sodelujejo, ne da bi se to štilo potem za njihovo uh, uh, pokoj, uh, upokojitev. No, včasih je tudi moški, včasih je tudi obratno. Družinska kmetija vedno pomeni družina, dokler obstaja zakonska zveza. Kako pa če uh, Eh, razpade ta zakonska zveza, kako so zaščiteni družinski člani. Zato se mi zdi eh, kriterij števila družinskih članov, ki sodelujejo, kot kriterij za opredelitev družinske kmetije zelo eh, sporn. Torej ne moremo v industriji, naprimer, nikoli ne bi rekli, da je industrijski družinski obrat eh, obrat, kjer sodelujejo samo družinski člani. Torej, če tu preko socialnih komponent definiramo družinsko kmetijo, je to problematično. In potem vedno ta razprava velike in majhne kmetije. Eh, danes smo slišali eh, velike kmetije, srednje velike kmetije, velike kmetije. Kaj pa je znanstvena definicija male kmetije, srednje velike kmetije, velike kmetije? Jaz sem kmetica, zdaj sem pet let že tu v parlamentu, nisem srečala nobenega človeka, ki je to eh, znal tako definirati, da bi zato dobil soglasje vseh znanstvenih strok. strok. Naprimer, majhna kmetija v Nemčiji je gigantično velika kmetija v Italiji ali če si ogledamo vzhod-zahod. Torej, eh, v Romuniji so majhne kmetije samo oskrbne kmetije, ki bi jih v Nemčiji označevali kot konjiček. Eh, torej, majhn, ne moremo zato reči, da eh, je posebej potrebno podpriti majhne kmetije, kajti mi smo pristojni tudi za učinkovitost izdatkov. Torej, ukoliko lahko podpiramo majhne kmetije, s tem, da ustvarjajo dodano vrednost za EU ali pa s tem samo izgubljamo denar, ker te naložbe niso trajnostne. Tudi to vprašanje je treba upoštevati. Težko, eh, problematično se mi zdi, če govorimo o številu družinskih članov, ki sodelujo in tako definiramo družinsko kmetijo ali če rečemo družinske kmetije morajo biti majhne kmetije. To so kmetije, ki jih vodijo družine. Tako bi eh, morala se glasiti defina, definicija. Možno je, da tam sodelujo tudi družinski člani, ni pa nujno. Naprimer pivovarna kot eh, družinsko podjetje, takih je veliko, vendar tam ne delajo samo gospodinski člani, temveč. Eh, Eh, torej nekdo iz družine, en ali dva vodita to podjetje, ostali delavci pa niso iz družine. Zato moramo ustrezno definicijo pripraviti tudi za družinske kmetije. Ta se ne sme tako razlikovati od, ostalega, eh, od ostalih področji. No, ne upajte, da bo znanost našla ustrezno definicijo kmetijskega gospodarstva ali pa malega kmetijskega gospodarstva. No, ampak dobro, pustimo to strokovnjakom. Takole, čisto na kratko boste kolegi si o tem lahko spregovoriti tudi popovdne, če pa želite vsekakor besedo, pa izvolite lahko tudi zdaj. Thank you about women. Hvala, ja, kar zadeva ženske. Raziskave kažejo to, da je delovni prispevek žensk znotraj družine zelo, zelo pomemben. Ampak njihov delež, lastniški delež, pa je bistveno manjši v vseh državah EU. To torej pomeni, da so ugotovitve prave, namreč kmet je v večini primerov moški. Torej, tu je to socialno vprašanje, prav tako je socialno vprašanje v zvezi z zakonodajo o dedovanju, kajti v nekaterih državah zakonodaja vsem dedičem v enakovrednem deležu pušča premožene, kar je problematično z vedika vse manjših kmetij. V drugih državah pa samo enemu nasledniku kmetije. Tako da mislim, da moramo vsega kor izmenjati izkušnje iz različnih držav, da vidimo, kako različne zakonske rešitve, kako različni eh, tudi različne navade preprečujejo ženskam, da bi dejansko bile menedžerke kmetij. Pogosto so neformalno gledano ženske menedžerke kmetij, ampak eh, ko gre za majhne družinske kmetije, pa pogosto ne. Na milijone kmetij imamo z manj kot dvema hektarjema, ki proizvajajo manj kot 2000 eh, evrov pridelka. Celo v najrevnejših državah članicah z 2000 evri ne moreš vzdrževati družine, tako da to so res zelo, zelo majhne kmetije. Kakšne so torej strategije, ki so potrebne? Dejstvo je, da ene same strategije ni. Potrebujemo strategije potrebujemo podporo za racionalizacijo, za rast, prav tako potrebujemo podporo za opuščanje kmetovanja. In eh, pokojninske scheme ali drugi nacionalni sistemi, kot na polskem, ker smo imeli nacionalno schemo upokojevanja, lahko predstavljajo zelo pomembno orodje za to, da se opušča zelo male, zelo ranljive kmetije, kajti ne želimo imeti generacije za generacijo tega začaranega kroga zelo majhne, premajhne kmetije. In karkoli bomo že storili do leta 2020, nas omejuje večletni finančni okvir, tako da lahko poskrbimo za poručinkovito rabo sredstev, ne moremo pa sploh razmišljati o vprašan višjem proračunu. Tako da v vsakem primeru moramo predvsem bolje izkoriščati razpoložljiva sredstva, vključno sredstvi za podporo kmetom za opuščanje kmetovanja. Predvsem govorim o teh najmanjših kmetijah. Dobro, predlagam, da zaključimo. Mislim, da najbolje, da dam gospem besedo popovdne. In, aha, vi boste morali oditi. Dobro, še vam dam besedo, ker morate oditi, ker smo popovdne, potem pa moramo zaključiti, ker morajo pravi predsedojoči tudi tolmači zaključiti. Hvala lepa, ja čisto na kratko. Žal me popovdne ne bo tu, tako da bi samo za minuto prosila za besedo glede vloge žensk. Zanimivo je, da smo vsi panelisti danes tudi vsi poslanci, ki so spregovorili ženskega spola, kar je zelo zanimivo. Na svetu je 43 odstotkov vse delovne sile v kmetijstvu ženskega spola, ampak ne le v Evropi, ampak tudi v Evropi, širom sveta so ženske dosledno in sistematično imele manj dostopa do vsega tega, kar je potrebno za produktivno kmetovanje. Torej, eh, eh, podporna eh, služba, raziskave, finančne storitve, kreditne linije, dostop do zemlišč sploh, dostop do eh, surovin, dostop do gnojil. Ženske imajo sistematično manj dostopa do tega. Tudi lastništvo zemlišč v Evropi je večinoma v rokah moških. Zelo različno od države do države, ampak vendarle od 5 odstotkov lastnikov zemlišč, ki so ženske na nizozemskem, vse tja do Latvije, Estonije, kjer je le malce pod 50 odstotkov vseh lastnikov zemljišč žensk. Skratka, širom sveta imajo ženske sistematično slabši dostop do vseh produktivnih resursov, konkretno do zemlje, kar je seveda pomembno vprašanje za prihodnost družinskih kmetij. Ko govorimo o družinskih kmetijah, pa moramo seveda tudi opredeliti, kaj so družine, kajti tudi družine imajo probleme interno, tudi družine se uh, razidejo, tako da potrebujemo ustrezen politični okvir tudi za ta vprašanja, da zagotovimo, da tako ženske kot moški dobijo to, kar potrebujo, da so sploh lahko produktivni v kmetijstvu. Zelo pomembno treba je imeti glas in treba je imeti možnost za sodelovanje v političnem procesu. Pomembna razsežnost je tudi ta, da ženske sodelujejo v zadrugah, v organizacijah proizvajalcev in te organizacije morajo imeti podporo v smislu demokratične podpore glasu žensk. Sicer je manj vrednosti, da bo glas žensk uslišan, eh, je pa njihov glas osrednjega pomena za kakršen koli političen proces, ki naj bi bil učinkovit, prav tako z vidika prihodnosti družinskega kmetovanja. Hvala lepa. Ja, na malih kmetijah ženske delajo bolj pogosto na kmetiji in jih tudi vodijo. Na velikih kmetijah pa so moški tisti, ki se bolj otevajo fizičnega dela s stroji, ženske pa z ostalimi spremljevalnimi dejavnostmi. Dobro, hvala lepa, hvala tudi tolmačem za možnost kratkega podaljšanja. Hvala tudi eh, gospem. Vas pozdravljam, ker, eh, kot pravite, imate druge obveznosti popovdne. Začeli pa bomo ponovno ob 15. Eh, uri s to zelo, zelo zanimivo razpravo, ki, kot rečeno, že izrisuje. Mm, določeno prihodno obliko SKP po letu 2020. Torej, ob 15. nadaljujemo. Hvala lepa.